Izvolite, gospod eh, Kristjan Bušoj. Izvolite. Hvala lepa. To je zelo pomembna tematika, o kateri danes teče beseda. Morda bi morali izbrati kakšen boljši trenutek v tem tednu za to razpravo. No, za večino gospodinstev je posojilo zelo pomembna življenjska odločitev in zato mislim, da morajo biti pravila zelo jasna v prihodnosti, kar zadeva zaščito potrošnikov, še posebej z vidika dejstva, da je pogojalska moč med potrošnikom in banko zelo nesorazmerna na škodo potrošnika. Seveda ne smemo tu zapadati v populizme, ne smemo postavljati pod vprašaj bančnega sistema, ki je že itak poln problemov, ampak poiskati moramo Eh, razumno, sorazmerno rešitev in strinjam se s komisarjem, da mora biti ta rešitev uravnotežena. Moramo pa videti, kakšne te rešitve sploh bodo. Ena od rešitev je lahko tudi možnost eh, odloga plačila, vsaj za fizične osebe. To smo naprimer storili v Romuniji. Hvala lepa. In eh, kot zadnji razpravo dobi naš gost, gospod komisar Jonathan Hill. Izvolite. Hvala, gospod predsedajoči. In eh, kot so številni kolegi dejali, je bila ta razprava dokaj kratka in to v terminu, ko ni ravno velika prisotnost tu v zboru, čeprav gre za izredno pomembno temo. Glede na nekatere teme, ki jih obravnavamo. In verjetno je najpomembnejše izhodišče tu, kaj lahko storimo za zaščito potrošnikov v prihodnosti. No in del odgovora na to vprašanje je, po mojem mnenju, v tem, kar so omenili številni kolegi, namreč direktiva o hipotekarnih kreditih, ki bo vzpostavila boljši zakonodajni okvir za jasnimi pravnimi sredstvi za zaščito tistih potrošnikov, ki se vendarle odločijo za posojilo v tuji valuti in da pride do bistvenega povečanja stroškov. Ampak na splošno mislim, da je pomembno, da se izboljšajo storitve, bančne storitve za občane širom Evropske unije in z tega vedika potrebujemo večjo mero transparentnosti, potrebujemo tudi večji obseg trga, kar pomeni, da bodo imeli potrošniki na voljo večjo izbiro, širšo izbiro. In kot je omenil gospod Kelly, če pogledamo cene določenih finančnih produktov širom EU, vidimo, da so razlike ogromne od države do države. Ena od eh, zamisli za zeleno knjigo za finančne storitve za občane je, da bi okrepili ta enotni trg za finančne storitve za občane in da na to gledamo ne z institucionalnega vidika, ampak eh, z perspektive milijonov naših sodržavljanov, ki te storitve uporabljajo. Zakaj sem to izpostavil? Zato, ker je pomen močnejšega enotnega trga za finančne storitve za občane povezano z tudi vprašanjem enotnega trga za kapital in prost pretok kapitala, o čemer je, omen, o čemer je govorilo več kolegov. No in to mislim, da je tisto, kar je temelj in eh, osnova pristopa komisije v primeru teh kreditov v tujih valutah. Kot so številni kolegi dejali, je zelo pomembno, da poiščemo pravo ravnovesje med interesi potrošnikov na eni strani in eh, tu je absolutno ustrezno, da države članice ukrepajo in da ščitijo interese potrošnikov. Po drugi strani pa moramo eh, obenem seveda ohranjati enoti kapitalski trg, če ga želimo poglobiti in okrepiti, moramo obenem tudi spoštovati pravni okvir, ki velja na tem trgu. In vlade, ki sprejemajo čisto upravičene ukrepe za zaščito potrošnikov, morajo to početi v veljavnih zakonodajnih okvirih. In to je osnova, na kateri je komisija skušala skupaj z več državami članicami razviti odziv na to problematiko. E, vprašali ste me, koliko držav članice je vnaprej posvetovalo s komisijo, predn so ukrepale. No, države članice nekako niso obvezane posvetovati se s komisijo pred e, sprejemanjem zakonodaje na področju finančnih storitev. Seveda spremljamo ukrepe v Romuniji in na Polskem, kajti ti dve državi članici sta nam posredovali svoje zakonodajne osnutke, prav tako kot sem dejal, smo v stiku s hrvaško vlado, da bi poskušali najti uravnoteženo rešitev za izziv, s katerim se soočamo. In ne drži, kot je bilo rečeno, da komisija skuša sprožiti postopek zaradi kršitve proti državam, ki tu želijo ukrepajo. To ne drži. In uh, upam, da sem bil več kot jasen, ko sem dejal, da je še kako primerjeno države članice ukrepajo in skušajo začititi potrošnik, ampak, kot ste dejali, je vprašanje retroaktivnosti pomembno in tudi vprašanje sorazmernosti je izjemno pomembno. In pomembno je tudi, da vlade v zakonodaji ne diferencirajo med potrošniki. Tako da upam, da nam bo uspelo najti praktične rešitve za te težave, s katerimi se soočamo. In veseli me tudi podpora, ki sem jo deležen številnih poslancev, tudi sam osebno sem vključen v to delo, eh, o tem se pogovarjam z ministri in upam, da nam bo uspelo tu hitro napredovati, da bo pravno okolje kar se da jasno in eh, gotovo, eh, tako za ponudnike finančnih storitev, kakor tudi za potrošnike. Kar zadeva Hrvaško konkretno, še naprej spremljamo razmere mm, in ocenjujemo stanje in eh, preučujemo, ali so njihovi ukrepi skladni s pravili enotnega trga in z zavezami Hrvaške v kontekstu evropske zakonodaje. Seveda, tu bomo še naprej vršili ustrezen pritisk, prav tako pa spremljamo razmere in razprave v drugih državah, kjer se tudi razmišlja o morbitnih ukrepih za področje kreditov v tujih valutah in sicer zato, da se prepričamo, da so dejansko ti ukrepi skladni z evropsko zakonodajo. E, zadevo torej natančno spremljamo in e, tudi ukrepali bomo, če bo to potrebno, zato da bodo naši potrošniki zaščiteni. Dejstvo je, da imamo enoten pravni okvir, treba je spoštevati vladavino prava in podjetje morajo eh, imeti pravno gotovost, če želimo spodbujati investicije, če želimo graditi unijo kapitalskih trgov, potem morajo podjetja, gospodarstvo mora vedeti, da je ta pravni okvir jasen eh, in da vlada gotovost na dolgi rok. Hvala lepa, gospod komisar, hvala lepa za to pomembno razpravo ob koncu